videli. Sedaj pa več kot milijon državljanov prosi novo zakonodajo, več kot polovica poslancev zahteva novo zakonodajo, tako da mislim, da komisija ne more več odlašati. Pisna deklaracija številka 50 skozi 2011, ki so jo predložili Binev, Atart Montalo, Deva, Marja Mauro, Hano in Takola v zvezi s programom šah v šolah v izobraževalnih sistemih Evropske unije je dobila večino podpisov poslancev Evropskega parlamenta. V skladu s členom 123 bo prenesena in poslana zadevnim naslovnikom in zapisana tudi v zapisnik. Kot sprejeto besedilo, besedo ima gospod Bineo. Hvala lepa, gospe in gospodje. Zahvaljujem se kolegom, gospodu Mauro iz EPP, gospodu Atardo Montalto iz skupine socialistov, gospodu Takuli iz skupine liberalcev in seveda gospodu Devi iz skupine EKR. Skupaj smo sprožili to pobudo in uložili deklaracijo o šahu v šolah. To kaže, da dobre zamisli ne poznajo političnih barov. Zahvaljujem pa se tudi nekdanjemu predsedniku Evropskega parlamenta, gospodu Busku, za to, da je podprl to pobudo. Zahvaljujem se tudi upravi parlamenta in vsem našim službam za odlično opravljeno delo. Hkrati pa se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki so deklaracijo podpisali. Na koncu se zahvaljujem tudi Milano Zvero in drugim, kar ti to je dobra zadeva, to je pomembno za otroke in za prihodnost. V galeriji gospod predsednik je tudi predsednik Evropskega združenja za šah in želim vam lep vikend, takoj po tem glasovanju. Hvala lepa. Hvala. dank, ja, Binev. Hvala lepa, gospod Binev. Gospe in gospodje, preden nadaljujemo s glasovanjem, moram povedati, da je gospod Lota Biski odstopil iz skupine GUE in um, oziroma iz svojega položaja v okviru skupine GUE in skupina GUE je že izvolila nadomestnika. Zahvaljujem se vam za odlično opravljeno delo. Mislim, da ste bili kot predsednik skupine zelo dober kolega. Ostajate sicer v parlamentu, ampak v imenu celotnega parlamenta se vam zahvaljujem za opravljeno delo. Hvala. der glückwunsch gilt selbstverständlich auch čestitke so namenjene seveda tudi gospe Zimmer, ona je bila izvoljena za novo predsednico skupine GUE. Gospod Zimmer, tudi mi vam čestitamo. Gospod Zimmer, vendar povedati moram, da je nekdani predsednik dobil rumeno Eh, cvetlico in ne rdeče. Morda lahko kasneje poveste, zakaj. Sedaj pa postopkovno vprašanje, gospod Papa Stamkos. Izvolite. Povaloti baraklič, prosim vas. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam poziv za vse v parlamentu. Glasovali bomo o poročilu Davis in prosim, da se glasovanje preloži.